Eh, Dober dan vsem skupaj. Očitno še nismo prisotni vsi v dvorani, pravzaprav nas je zelo malo, ampak žal nas čas preganja in zato bi predlagal, da začnemo z delom. Kaj ti zaključiti moramo vsaj prvo točko na dnevnem redu, najkasneje do 9.30. Tistim, tiste kolege, ki zanima mm, predsedstvo, sestanek predsedstva, kot veste, bo sestanek, ki naj bi potekal ob 11.15, je bil odpoveden zaradi tega, ker koordinatorjev ni v Bruslju. Na prejšnjem sestanku se je konferenca predsednikov odločila, da bo ustanovila eh, nek odbor glede delegiranih aktov za eh, pomoč tretjim državam. Ta odbor je povabil odbora, eh, predsednika odbora za zunanje zadeve in glede na izkušnje, pri pogajanjih za sprejetje eh, programov Evropske unije. Že od leta 2005 sem gospoda Broka prosil, da me predstavlja, da me zastopa na tem sestanku. Smo pri prvi točki dnevnega reda, ki pravi sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o poenostavitvi izdajanja vizumov ter sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. Torej, kot vidite, sem preskočil uh, tiste uvodne točke in besedo prepuščam gospodu Lisku, ki ima besedo. Izvolite, gospod Lisek. Mm, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorili smo o Gruziji, Veliko krat že v odboru smo govorili o Gruziji in v plenumu. Včeraj so člani odbora se sestali z gospodom Sakašviljem v Bruslju in takrat smo razpravljali o vseh aktualnih zadevah. Predsednik Gruzije je cenil dejstvo, da je Evropski parlament delal na teh dveh sporazumih. V odboru Libe poteka delo o vprašanjih vprašanju podpisa sporazuma o ponovnem sprejemu oseb med Evropsko unijo in Gruzijo. Na predlog sveta tudi o uh, sporazumu med Evropsko unijo in Gruzijo o poenostavitvi izdajanja vizumov. Videti je, da bo ta druga zadeva zaključena do konca oktobra. 23. junija je odbor Libe proučil predlog sveta in, in o poročilu Grispek bodo razpravljali konec septembra ter glasovali 25. oziroma 26. oktobra. To pomeni, da bomo imeli glasovanje decembra. 17. junija sta EU in Gruzija podpisali sporazum o poenostavitvi izdajanja vizum, Eh, pristojbina za izdajanje vizumov bo zmanjšana in prišlo je tudi do poenostavitve postopka izdajanja vizumov za celo vrsto eh, državljanov Gruzije. Cena se bo znižala od 60 na 35 evrov in 22 kategorij gruzijskih državljanov bo imelo pravico do prostega, torej do brezplačnega vizuma oktobra bosta Gruzija in EU podpisali um, sporazum o ponovnem sprejemu oseb. To je povezano z poenostavitvijo izdajanja vizumov. To zahteva Evropska unija. Sporazum bo stopil v veljavo leta 2011, ko bo Gruzija in tudi Evropski parlament ratificirala ta sporazum. Pogajanja o prenestavitvi izdajanja vizume so se začela leta 2008 in so prvi korak proti ukinitvi vizumov. Mislim, da bi naslednji korak moral biti to, da bi pogajanja pri, pripeljala do izjem v izdajanju, izjem v izdajanju vizumov tukaj skušamo okrepiti sodelovanje med Gruzijo in Evropsko unijo, zato da bi se borili proti nelegalnemu priseljevanju. Želimo imeti hitre postopke, zato da bi hitro lahko uh, ugotovili identiteto ljudi in jih varno vrnili v državo, vse tiste, ki nimajo pravice, da bivajo oziroma so navzoči na ozemlju Evropske unije. mislim, da bi ta sporazum moral začeti veljati čim prej. Pri ponovnem sprejemu oseb eh, tistih, ki bivajo nelegalno, ni velikih vprašanj. Gruzija spoštuje človekove pravice in Gruzija spošteva Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in tudi konvencijo o beguncih iz eh, leta 1950. Kar pa zadeva poenostavitev izdajanja vizum, upam, da bo to stopilo v veljavo čim prej, kajti obe strani želita, da se kontakti med ljudmi poenostavijo. To je pomembno za kulturne in trgovinske vezi. Ravno tako moramo razmisliti o učinku eh, poenostavitvu izdajanja vizumov med Rusijo in Evropsko unijo, ki je bil podpisan leta 2007. Posledica tega sporazuma so državljani Abhazije in Južne Osetije, ki imajo ruski potni list, lažje dostopajo v Evropsko unijo. In zato upam, da ta sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov, ki je velik uspeh za Evropsko unijo in Gruzije, bo poenostavil potovanja gruzincev v Evropsko unijo. In mislim, da bo to uspeh za vse nas. Mislim, da ne bo prišlo do nobenih večjih težav pri izvanju tega sporazuma, kajti na splošno odnosi med državami so dobri, Nekaj primerov zavrnitve izdaje vizumov je, vendar pa je, so izkušnje e, dobre in se torej priporočam to mnenje odboru. Hvala. Še kdo želi besedo na to temo? Ne. Nihče ne želi besede. Morda lahko besedo predamo predstavniku komisije, če je prisoten. No mhm. C'è un consulto in atto, per, lo dico per. Potekajo posvetovanja, to pravim za vse tiste, ki ne vidite predstavnikov komisije. Besedo bo prevzel sedaj predstavnik komisije. Prosim, če najprej poveste svoje ime. Bernard File, govorim v imenu Evropske komisije. Dve ali tri zadeve o tem vprašanju o poenostavitvi izdanja vizumov bi želel povedati. To je temeljni kamen našega vzhodnega partnerstva. Podpiramo ta temeljni vidik povezovanja eh, državljanov in se zavedamo tudi kolektivne potrebe, da si še bolj prizadevamo po vojni, v tem obdobju po vojni, tako da bo eh, Gruzija lahko obnovila svojo državo in vse to je pomembno, tako kot je povedal gospod, ki je govoril pred menoj. Zavedamo se, kakšna je demokracija in spoštovanje človekovih pravic v Gruziji skupaj z dejstvom, da so podpisali vrsto mednarodnih konvencij, torej o beguncih iz leta 1951, torej obstaja dialog tudi na področju človekovih pravic z Gruzijo in tukaj imamo pozitivne izkušnje. E, trikrat smo se sestali na temo človekovih pravic z Gruzijo in mm, prepričani smo, da, bomo, da imamo um, dober dialog. Če pa bi prišlo do kakršnih koli problemov, uh, bi torej sprožimo vprašanje na odprt način za Gruzijo in zaradi tega podpiramo vas napredek, ki bo narejen na tem področju. Hvala. Hvala. Kolega želi še nekaj dodati, prosim, če naprej poveste svoje ime. Da, najlepša hvala. Didi iz Digi Home. Želel bi poudariti naslednje. Ta dva sporazuma bo sta morala stopiti v veljavo istočasno torej ob eh, sporazumu o prenositvi izdanja vizumov ne bo mogel vstopiti v veljavo pred sporazumom o ponovnem sprijemu oseb. Mislim, da je to jasno in, in to je treba upoštevati. Glede ponovnega sprejema oseb imamo tukaj nekaj težav, kajti ta sporazum še ni bil uh, podpisan. Nekoliko uh, Preuranjena je torej ta razprava sedaj tukaj, kajti ta sporozum še ni bil podpisan zaradi nekaterih težav, ki jih imamo z Združenimi kraljestvom Irsko in Dansko, ampak eh, mislim, da to sedaj se že rešuje in upamo, da bo svet lahko sprejel eh, odločitev glede podpisa v naslednjih tednih. Potem bomo lahko podpisali sporozum in. Eh, zaključili ta sporazum. Hvala. Hvala za to pojasnilo. Sedaj pa bi besedo za zaključne besede prepustil gospodu Lisku, če seveda želi prevzeti besedo. Da bi ne vem kaj dodal ali pojasnil, ne. Ne želi besede. Sedaj še o koledarju za projekt. Prva, prvi dogodki so bili 16. septembra. Čas za vlogo amandmajev je 20. september in glasovanje v odboru bo potekalo 5. oktobra. Glede na to, da da smo zgodnji, pet minut prezgodnji celo, bi se jo prekinil za pet minut, zato da pridejo poročevalci, ki bodo govorili o evropski eh, strategiji za Črno morje. Hvala.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

je Črnomorje postalo notranje, interno morje Evropske unije. To pomeni, da ima Črno morje neposreden vpliv. To predstavlja tako izzive tudi in priložnosti za Črno morje. Kako pa je Evropska unija reagirala na bližino območja Črnega morja. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da bi bila najbolja politika ta, da bi preprosto Črno morje eh, spustili v Evropsko unijo. Čeprav je pa ta eh, seveda predlog eh, težko izvedljiv. V praksi se je zgodilo preprosto to, da je Evropska unija priznala pomen, strateški pomen Črnega morja v leta 2007, ko je predstavila svojo sinergijo za Črno morje. Ta program torej sinergija, sinergija za Črno morje in eh, dejstvo, da tega, te sinergije Evropska unija ni prav posebej razvijala, je drugi razlog za moje poročilo. Sinergija bi morala zagotoviti varnost, demokracijo in eh, napredek na tem območju. Vendar se sprašujem, ali je ta sinergija res dovolj in ali je sinergija za Črno morje sploh kaj dosegla do sedaj. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je sinergija za Črno morje bila uspešna samo zaradi tega, ker je območje Črnega morja zajela v neko v tematsko vprašanje in je priznala strateški pomen tega območja za Evropsko unijo. Vendar, še tri leta po sprejetju sinergije za Črno morje, imamo še vedno resne pomisleke o rezultatih. Komisija je namreč leta 2008 tudi izdala poročilo o prvem letu izvajanja sinergije za Črno morje, vendar v letih 2009 in 2010 obe leti sta minili in nismo imeli nobenih novosti, nobenih poročil o tem vprašanju. nekdo modro tukaj komentira, pravi, morda pa ni bilo nobenih dosežkov. No, o tem lahko tudi razpravljamo. V mestnem času pa so, se mi zdi, da so vsi izzivi na območju Črnega morja še vedno prisotni in se razvijajo celotno, v, v, v, celo razvijajo v krizo. Imeli smo uh, vojno med eh, Gruzijo in Rusijo leta 2008. To je eden izmed večjih izzivov. Um, flota, ruska črnomorska flota se je še dodatno okrepila, kar je eh, zbudilo dodatne uh, skrbi glede varnosti na tem območju. Potem pa energetske krize, ki upletajo Rusijo, so še vedno prisotne. V nekaterih državah na območju Črnega morja eh, se kažejo Uh, resni simptomi krepitve avtoritarnih uh, politik. In vse to, kar je zajeto v sinergiji za Črno, pole, eh, za Črno morje, v bistvu ni, eh, se ni izvajalo, nismo imeli niti eh, srečanj na ministerski ravni v, v zadnjih časih. Dodatna težava pa je pomankanje. Um, namenskih sredstev za evropsko politiko na Črnem morju. In če stvar nekako povzamem, bi lahko rekel, da se danes jasno kaže močna potreba, da imamo celovit pristop do evropske strategije za Črno morje. In lahko bi tukaj kopirali nekako in razumeli, da bi morali slediti korakom, kakor je Evropska unija sprejela nedavno strategijo za Baltsko morje. Imamo sinergijo, nimamo pa strategije. E, torej, celovita strategija za to območje bi. E, pripovedla do tega, da bi imeli tudi celovit pristop, da bi imeli natančen eh, časovnico, tudi natančen akcijski plan eh, z določenimi cilji, z jasno opredeljenimi cilji in mislim, da bi potrebovali tudi posebno proračunsko postavko v evropskem proračunu za strategijo Evropske unije za Črnomorje. To je samo v nekaj besedah opis sedanjega stanja, hvala za pozornost in z veseljem bom prisluhnil naslednjim govornikom in tudi vašim komentarjem. Najlepša hvala, gospod predsednik. Grazie. Hvala. Poročevalcu gospodu Ungureanuju. Sedaj pa predajam besedo našemu prvemu gostu, dr. Ognjanu Minčevu iz Inštituta za regionalne in mednarodne študije iz Sofije. Če se lahko omejite na 10-15 minut, vam bomo zelo hvaležni. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, eh, dragi poslanke in poslanci. Eh, črno območje Črnega morja predstavlja eh, zelo močno zaskrbljenost za nas za, z vidika varnosti najprej moramo povedati, da se v zadnjih 20-30 letih potekajo tam eh, strukturne eh, reforme, predvsem strategije. Večine držav vzhodne in srednje Evrope in tudi bivše sovjetske zvajeze so se nekako usmerile v integracijo v infrastrukturo v euroatlantske eh, povezave, zato da zagotovijo večjo varnost. Sedaj imamo obraten proces, v katerem ti strateški faktori, kot je naprimer Ruska federacija in tudi tradicionalni dejavniki, ki jih skušajo ta Rusija in Turčija nekako uh, uveljavljati in pridobiti vpliv na tem območju, pravzaprav predstavljajo predstavlja večjo uh, zaskrbljenost zaradi tega. Vse tako prestrukturiranje predstavlja tri osnovna vprašanja. Vprašanje eh, meja, uh, in torej strateškega ravnovesja. Drugo vprašanje je vprašanje skupnosti in odnosov med na, uh, skupnostmi in tudi vprašanje status quoja med različnimi skupnostmi. In tretje vprašanje je šibkost institucij, zato ker strukturnimi reformami se pre, spremenijo, strategija se spremenijo, institucije se spremenijo, vse to. In vse to se dogaja prav danes na območju Črnega morja imamo veliko paradigm uh, varnostnih operacij na uh, tem območju. Prva uh, paradigma je uh, Eh, prav paradigma euroatlantskih povezav na območju mednarodnih odnosov in varnostnih odnosov, ampak na žalost ta model nekako eh, se umika, se je v zadnjih petih, sedmih letih umikal. Drugi model je model, ki ga usiljujejo sile svojim status quojem, to je paradigma iz 19. stoletja, ki jo danes predstavlja eh, Rusija in vedno bolj tudi Turčija. In potem pa imamo paradigmo novo novonastalih držav na tem območju, ki gradijo svojo suverenost in bi rade tudi ohranile svojo neodvisnost z. Neko institucij, v nekem institucionalnem okviru, ki je veliko bližji evroatlantskim povezavam, In ne nazadnje imamo tudi relativno nov faktor na tem območju, ki pa žal, žal raste in se širi in bo postal vedno močnejši dejavnik na področju varnosti in to je dejavnik eh, radikalnega islamističnega separatizma, ki tudi povzroča vedno večje, eh, vedno večje skrbi. In dejstvo je, da imamo te temeljne paradigme in strate, eh, strateški premik z ene. Uh, ga ravnovesje sil na neko novo ravnovesje sil, v tem premiku lahko o, označimo nekaj temeljnih o, vidikov varnosti. Najprej vojaška varnost. Zelo malo stvari, lahko, pozitivnih stvari lahko rečemo tukaj glede vojaške varnosti. Žal imamo, uh, vidimo, da se vojaške sile močno krepijo, imamo novo vojaško bazo, ki se je postavila v Abhaziji in Juž, eh, severni Osetiji imamo novo voja, turško vojaško bazo na zahodnem, v zahodni provinciji eh, Azerbejdžana na meji z Armenijo. Krepijo se, eh, zbirajo se vojaške sile na Južnem Kaukazu, v vseh državah, predvsem pa v Azerbejdžanu in Armeniji. Zbira se eh, orožje, vedno več, tudi eh, vedno večji je nabor vojakov in vedno večji je tudi pritisk na eh, vse eh, dosedaj zamrznjene eh, konflikte v Južnem Kaukazu, v Južni Oseti, Abhaziji in na Gorno Karabahu. Vse to pa bi lahko pripeljalo, da se vsi zamrznjeni konflikti odmrznejo in bi se vojaški spopadi znova začeli, kar bi torej vplivalo tudi na vpliv in tudi eh, vlogo Evropske unije na tem območju. Drugo vprašanje, ki sem ga že omenil, je, da na novo se prebujajo eh, medetnični konflikti, ne samo na Južnem Kaukazu, ampak se na novo odpirajo tudi eh, težavi z Moldavijo, z Pridnjesterjem. In imamo tudi, vidimo lahko zelo intenziven in res eh, obžalovanja vreden eh, proces krepitve radikalnega islamizma na Severnem Kaukazu in nobena od teh sil ne more tega um, omejiti, niti eh, Rusija, niti nobena država na tem območju, niti Severno zavezništvo ne more omejiti tega post, procesa. Um, um, vedno več napetosti med etničnimi skupinami in uh, eh, separatizmom. In prav to moramo upoštevati, če hočemo zagotoviti večjo stabilnost na tem območju. Naslednji vidik eh, je sosedska varnost. Um, oziroma uh, pomorska uh, hegemonija, Ruska federacija in Turčija, ki sta država, sta državi status quo, imata tukaj res um, Eh, prevlado na Črnem morju, eh, s tem, ko je Ukrajina obnovila pogodbo za eh, Črnomorsko floto, je to hegemonija še okrepila kot Iz, po sporazumu iz Montrealja nobena sila ne sme uple, uh, zapluti v Črno morje za več kot tri tedne. In uh, zato je vprašanje, da ko, če bo Turčija, ko bo Turčija postala uh, Eh, članica Evropske unije v skladu z našo eh, skupno zonanjo politiko bo za Turčijo veljala izjema od Montrealske konvencije, ker to je tudi del eh, procesa pridružitvanja. Politika za Črno morje je tesno povezana tudi s pomorsko politiko in imamo zelo resne težave s pomorsko politiko na Črnem morju čeprav imamo nek okvir v Evropski uniji, da se izboljšujejo uh, operacije reševanja v Črnem morju, v praksi tega ne vidimo. Samo v zadnjih nekaj letih smo na Črnem morju videli, da so se potopile tri ladje nekaj mil od obale Turčije in uh, Bolgarije in Ukrajine, ne da bi kdorkoli, katerakoli oblast iz teh držav poskusila uh, rešiti ladje ali posadke. In torej, eh, razen nek, nekaj izjem je večina mornarjev z teh ladi dejansko utonila. To je povezano tudi s širšim vprašanjem eh, nadzora meja, predvsem kar zadeva čezmejni organizirani kriminal, eh, tihotapljenje in, in ostala eh, vprašanja. Evropska unija je nabrala zelo veliko pozitivnih eh, izkušenj eh, pri misiji Evropske unije za pomoč na meji med Ukrajino in Pridnestrem, pa tudi v zadnjih treh letih ali dveh letih pomoč eh, Gruziji. Evropska unija bi morala nekako okrepiti svoje prizadevanja, da okrepi eh, nadzor nad mejami na tem območju, seveda v pozitivnem političnem okvirju, zato da bi se te ustrez, meje ustrezno varovali, predvsem pa tudi, kar zadeva Severni Kaukaz, da ne bi prišlo do tako imenovanih črnih točk, torej tistih točk, kjer prihaja do zelo lahkega tihotapljenja eh, drog na zahod in tudi jedrskega orožja na vzhod. Potem pa energetska varnost. To je zelo pomembno vprašanje. Ne bom se z njim ukvarjal res podrobno, vendar dobro vemo, da je eh, problem evropskih držav glede energetske varnosti, zlasti držav eh, srednje in vzhodne Evrope, je povezana eh, s vprašanjem, da skuša Eh, Ruska federacija si zagotoviti čim bolj monopolni status pri dobavi energentov eh, državam, predvsem vzhodne eh, Evrope. To pa ima seveda politične posledice, ker monopol preprosto predstavlja monopolno visoke cene, predstavlja pa tudi resne težave za varnost, ne samo z vidika neke abstraktne razmišljanja o prihodnosti, ampak tudi če upoštevamo današnja dejstva in sicer dejstvo, da te, to monopolno situacijo dejansko Ruska federacija krepi z intenzivnimi odnosi med oligarhi in predstavniki držav, ki mejijo na uh, Rusko federacijo oziroma države bivšega sovjetskega bloka. In to pomeni, da to strategija monopolizacije energentu dejansko predstavlja eh, tudi neko krepitev sivega gospodarstva, sive ekonomije v vseh teh državah. Eh, z vidika današnjega političnega okvirja, ki si ga je Evropska unija zastavila za območje Črnega morja, lahko izpostavimo najprej seveda čezmejno sodelovanje, zato da se izboljšujejo, izboljšajo ti institucionalni dogovori, s katerimi skušamo pre, prečiti tihotapljenje, sivo gospodarstvo, priseljevanje itd. Drugo eh, priporočilo je to, da bi morala Evropska unija veliko bolj intenzivno sodelovati pri um, operacijah reševanja na Črnem morju in ne nazadnje bi Evropska unija lahko veliko več naredila za um, okoljsko varnost Črnega morja, morja ker, imamo, ker je morje preobremenjeno, lahko bi uh, um, morali bi poskrbeti za večjo varnost novih uh, plinovodov in naftovodov, ki lahko grozijo uh, okoljsko varnost Črnega morja. In mislim, da bi te dejavnosti eh, Evropske unije nekako morale krepiti odnose z, z, z Rusko federacijo, ne samo v smislu raprošmaja, ampak predvsem zato, da si zagotovimo stabilno zaledje za te odnose, da bi ti odnosi temeljili na eh, jasno opredeljenih načeljih in bi bili dolgoročno uh, zastavljeni, predvsem pa tudi zato, da bi upoštevali in torej vzeli uh, vpletli tudi drugega največjega igralca na tem območju, to je Turčija, ki je bila obljubljena članstvo v Evropsko unijo, zato, da bi nekako premustili te euroatlantske zaskrbljenosti glede varnosti in zagotovili varnost za vse. Najlepša hvala. Hvala, gospod Minčev. Besedo ima sedaj gospa Laure Delcourt iz Instituta za mednarodne odnose in strateške odnose iz Pariza. Hvala lepa. Osredotočila se bom na sinergijo za Črnomorje in na štiri glavne točke, ki so povezane s tem. Najprej bi na hitro omenila dejavnike, ki so privedli do ustanovitve sinergije za Črno morje. Drugič bom predstavila pregled izvajanja strategije za Črno morje. Mikrofon, prosim. Yeah, ja, I, uh, potem kako to na to vpliva mednarodno in pa lokalno ozadje in pa ne nazadnje bom predstavila možnosti za izboljšanje izvajanja strategije za Črnomorje. Pri začetku strategije za Črno more so bili ključni trije dejavniki. Najprej večja pozornost v kontekstu širitve Evropske unije, ko sta se pridružili Bolgarija in pa Romunija, potem drugič nov val širitve se je združil z skrbmi o varni skrbi z energijo in zato je to pripeljalo do večje upletenosti Evropske unije v tej regiji, ki je prej bila nekako v ozadju zunanje politike Evropske unije. In uh, ne na zadnje je bila ta strategija vzpostavljena tudi v kontekstu evropske sosedske politike ter v kontekstu neke mlačne ocenitve teh odnosov, zlasti ko gre za varnostna vprašanja. Zato smo menili, da je nujno regionalno sodelovanje, zato da bi dopolnili dvostransko sodelovanje, ki je prej prevladovalo v sosedski politiki. Evropska komisija je leta 2007 podala predlog in s tem predlogom smo lansirali strategijo za Črno morje. Najprej je bila oblikovana kot eh, nek prožen okvir oziroma kot različno število politik, ki dopolnjujejo obstoječe evropske politike, kako naprimer pristopna politika, sosedska politika in pa tudi v okviru strateškega partnerstva z Rusko federacijo. Strategija za Črno morje je pomenjala tudi skupno prizadevanje s vključitvijo vseh regionalnih partnerjev in organizacij. Glavni cilj te strategije je torej spodbujati mm, razvoj eh, te regije za demokratičnimi eh, in pa gospodarskimi reformami. Zato smo sestavili celo vrsto prednostnih ciljev eh, od izobraževanja do dobrega upravljanja, reševanja konfliktov in okoljskih vprašanj. poročilo o strategiji za Črno morje oziroma o prvi fazi implementacije ter o pomanjkljivostih v drugi fazi implementacije so pokazali omejene rezultate in pa eh, slab napredek eh, pri političnih in pa varnostnih vprašanjih. Najprej smo ocenili uh, vzpostavitev sektorskega partnerstva v treh ključnih področjih, promet, energija in pa okolje. Okoljsko partnerstvo je bilo vzpostavljeno letos. Drugi razvoj, čezmejno sodelovanje, pozvali smo k novim predlogom v okviru čezmejnega sodelovanja, skupnih operacijskih programov. Ta program je dobil 17,5 milijonov evrov do leta 2013. Ampak proces izbire projektov se še ni zaključil. Še eden izmed pomembnih vidikov pri izvajanju strategije za Črno morje je sodelovanje z drugimi partnerskimi državami v regijami ter z drugimi regijskimi organizacijami. Od leta 2007 se je odnos med eh, gospodarsko organizacijo, eh, črnomorsko gospodarsko organizacijo in pa Evropsko unijo. Eh, torej, to sodelovanje je napredovalo do te mere, da sedaj potekajo redni sestanki, vendar pa ta dialog ni mm, ekskluziven in zato smo odprti tudi za dialog z drugimi regionalnimi organizacijami. Eh, naprimer forum za Črno morje, čeprav takšen forum še ni bil vzpostavljen. Obstajajo pa predlogi za to. Strategija za Črno more je tesno povezana z celotnim ozadjem svoje implementacije. V glavnem je na njo vplivala so na njo vplivali regionalni, evropski in pa svetovni dogodki. Najprej mednarodno ozadje torej um, leta 2009 je zelo vplivalo na njo odnosi med EU in pa Rusijo, tudi v okviru organizacije NATO. V glavnem smo se ukvarjali z ratifikacijo Lizbonske pogodbe in pa z gospodarsko krizo v Evropski uniji. Istočasno eh, je sosedska politika, vzhodna sosedska politika dobila obliko vzhodnega partnerstva, ki je nekako zasenčil to strategijo za Črnomorje. Na regionalni ravni je Evropska unija bila soočena z ruskim pristopom do, do Črnega morja eh, in pa tudi z pomankanjem regionalnega sodelovanja in pa pomankanjem učinkovitosti regionalnih organizacij. Vseeno pa smo zaznali tudi nekaj pozitivnih razvojev v zadnjih letih. Danes imamo veliko možnosti tako za Evropsko unijo, kakor tudi za okrepljeno sodelovanje z Črnomorsko regijo. Ukrajina in Turčija sta se nekako po eni strani približali Rusiji, po drugi strani pa je Evropska unija sedaj tudi glavni partner obema državama. Evropska unija je tudi nek eh, center gravitacije, ko gre za gospodarske dejavnosti v Črnomorski regiji. Kakšne so možne poti naprej? Identificirali smo celo vrsto problemov, primankljajev, ko gre za izvajanje strategije za Črno morje, eh, pomankanje politične podpore, tudi strani držav članic Evropske unije, pomankanje konkretnih političnih inštrumentov, mehanizmov, zlasti ko gre za nadzor, pomankanje vidnih finančnih sredstev. Eh, financiranje prihaja iz različnih virov, vključno z regionalno politiko, evropsko sosedsko politiko in pa instrumentom eh, pet. Eh, in predpristopnega inštrumenta. In uh, kakor sem prikazala tudi pri primeru čezmejnega sodelovanja, je težko identificirati in pa oceniti regionalne projekte. Glavno vprašanje, ki se postavlja, je, ali je Črnomorje danes še vedno pomembno. Evropska unija se mora soočati z nekakšnimi protislovnimi pogoji v tej regiji. Po eni strani obstajajo močne, uh, eh, močne razlogi za regionalno sodelovanje, ko gre naprimer za um, okolje, energijo in tako naprej. Po drugi strani so pobude za regionalno sodelovanje spodkopane zaradi varnostnih pomislekov, kakor naprimer eh, razno razni zamrznjeni konflikti v tej regiji. Torej, če se postavimo vprašanje, ali je strategija za Črno more še vedno pomembna, moramo govoriti, da je še vedno pomembna zaradi svojega pristopa vključevanja, vključuje vse regionalne partnerje, tudi Turčijo in Rusijo in kot takšna ima strategija za Črno morje boljše možnost za to, da se sooča z izzivi, ki bi sicer se morali reševati v različnih političnih okvirih Evropske unije. Po drugi strani, eh, torej z drugimi besedami, strategija lahko olajša dobre sosedske odnose in pa lahko spodbuja multilaterizem v regiji Črnega morja. Če pa želimo premostiti regionalne napetosti, bi se morala strategija za Črno morje osredotočiti tudi na, na praktična vprašanja in pa pristop bi moral biti usmerjen v rezultate. Naj zaključim z dvema priporočiloma Glede na povedano, priporočamo naslednje. Prvič, Evropska unija bi morala natančno določiti način, kako mora strategija za Črno morje delovati. To pomeni zlasti, da moramo imeti dovolj sredstev, torej za temu posvečeno proračunsko postavko. Potem mora Evropska unija upoštevati strategijo Črnega morja tudi pri svojih dvostranskih odnosih z eh, državami v tej regiji, torej bolje mora vključiti to strategijo v dvostranske dokumente. Tretjič, Evropska unija bi se morala osredotočiti na prednostne naloge, na majhno število prednostnih nalog, eh, zato da ne bi prišlo do, mm, do zmede. In prav gotovo je okoljska politika tukaj takšna ta igra pomembno vlogo. Prav tako moramo spodbujati projekte na licu mesta v okviru strategije za Črno morje. Takšen pristop uh, se je izkazal za uspešnega tudi pri novi severni razsežnosti z Rusko federacijo. Prav tako bi morali spodbujati regionalne partnerje v zgodni fazi izvajanja projektov, tako da bi spodbujali interes in da bi tudi spodbujali lasništvo teh projektov. In ne nazadnje bi morali ponuditi pomoč tudi civilni družbi v okviru strategije za Črno morje. Dve glavni priporočili sta povezani z nadzorom, ki bi moral biti okrepljen, eh, tako da bi lahko mm, prilagodili politike tam, ker je to potrebno. Druga, drugo priporočilo pa ima opraviti z vidljivostjo. Strategija bi morala postati bolj vidna, Um, oziroma bolj pomembna za Evropsko unijo. Hvala lepa. Grazie, dottoressa Delcour. Najlepša hvala. Gospa Delcour, sedaj pa ima besedo gospod Mark Cunningham iz Črnomorskega trasta za sodelovanje v regiji. Prosim vas, da se omejite na 10-15 minut. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Um, vesel sem, da vam lahko danes predstavim strategijo za Črno morje. Želel bi prikazati najprej splošno situacijo in potem bi pogledal, kaj se je zgodilo v zadnjih dveh letih od, augusta, od vojne iz avgusta. E, torej, opisal bom, kako smo oblikovali novo regijo in potem še nekaj zaključnih pripomb. Mislim, da vsi vemo, da pa je pomembno povdariti, da je geografija, zgodovina in tako dalje črnomorskega uh, območja, da se zelo razlikuje od Srednje Evrope. Uh, pričakujejo od nas, da jim bomo pomagali pri, uh, pri spremembah. Posledice odnosa med Rusijo, Turčijo, Združenimi državami Amerike, Evropo so te države pustile ranljive. In ker so demokratično nerazvite, eh, jim grozi, da bodo postali nezanesljivi partnerji kot Turčija ali oziroma Rusija. Demokratične institucije v teh državah se še vedno razvijajo in težave imajo z notranjimi in zunanjimi pritiski. Demokratične, eh, demokratične razvoje treba podpirati potem imajo zelo težke odnose po eni strani z Rusijo in ki, je, ki za njih meni, da so še vedno njena sfe, eh, vplivna sfera, po drugi strani pa Evropska unija, ki eh, bolj razmišlja o sebi. In zaradi tega te države morajo previdno ravnati z eh, temi državami in zlasti z državami, kjer, kjer imajo zamrznjene konflikte. In Eh, Moskva, pokazalo se, da je Moskva želi, uh, je pripravljena na vse, tudi uporabiti moč in uh, videli ste, da se krepi flota, potem se, uh, uh, torej črnomorska flota, ravno tako se krepi. Uh, torej Rusija želi uporabiti vse sredstva, tudi denar in, in eh, plin in vse, kar ima. In če pogledamo razvoj v zadnjih letih in pogledamo regijski eh, razvoj, um, tukaj imamo nekaj težav. Re, tukaj od avgusta leta 2008 um, potekajo velike spremembe, to je bilo prelomno leto, država morala znova razmisliti o svojih odnosih z ZDA, Evropsko unijo uh, in Rusijo. In tukaj to je zelo destabilizirajoče vplivajo na to regijo in različni razlogi uh, so zato, da bi morali znova razmisliti o tej strategiji za Črnomorje. In če pogledamo gospodarsko krizo, ta je odigrala pomembno vlogo, Prizadela je tako Evropo kot svet in tudi to regijo. In imela je dve uči, dva učinka na Črnomorsko regijo. E, to je povečala brezposelnost, manj je e, zaupanja, e, povzročila socialne nemire, ljudje izgubljajo službe. E, Tu je uh, e, neposredne investicije se, se zmanjšujejo in ker ne mo, vlada ne more odgovarjati na zahteve eh, svojih državljanov so posledice postale nepredvidljive ravno tako je gospodarska kriza prizadela tudi EU eh, e in ZDA, in, eh, ki se morata sedaj ukvarjati bolj z svojimi notranjimi, eh, notranjimi težavami. Evropa je ravno tako, kot vsi vemo, v času sprememb znova razmišlja o svoji politiki z ratifikacijo Lizbonske pogodbe leta 2009, je pomenil korak naprej, vendar pa Evropa še vedno razmišlja, kaj vse te spremembe sploh pomenijo. In Evropa je zaradi tega tudi bila prizadeta zaradi krize in evropska politika do, tega, eh, do te regije je um, bila nekako ustavljena. In sedaj, če pogledamo v, učinek, uh, z, um, če pogledamo politiko ZDA do te, um, do te regije, vidimo, da ni jasne politike. ZDA se ukranjajo z Afganistanom, z Irakom, z eh, Kitajsko in Indijo eh, in, in nimajo toliko časa za to regijo. To je najbolj militarizirana regija verjetno v okviru, v, v um, okolici Evrope. Tudi Rusija ima tam eh, veliko vojaških sil in tega ne moremo prezreti. To ima seveda destabilizacijski učinek na e, Kaukaz in to ostaja e, težavna regija in ti problemi se lahko razlijajo čez meje. Dve najbolj obetajoči državi sta Ukrajina in Gruzija. Tudi tam so potekale spremembe od e, um, oranžne revolucije in tako dalje. Gruzija je v Gruziji prišlo do okrnitve demokracije um, in uh, ozira se na vzhod. Nova strategija za to regijo mora upoštevati, kako so predane te države evropskim vrednotom in drža, države imajo najrazličnejše demokracije in potencijali razen Azerbajdžana, kjer ni prisotna nikakšna demokracija. Kot je gospod Minčev in ta povedali, je Turčija močna sila v tej regiji, ne moramo prezreti njihove uloge. Ena izmed najbolj obitajočih eh, razvojev je Armenija, so odnosi med Turčijo in Armenijo. Eh, vemo, da imamo tam tudi težave, vendar pa bi to lahko vplivalo na celotno strukturo v regije. In nekaj priporočil, kako naprej bi podal. Evropska unija potrebuje, ne vem, kako naj to povem, mora uskladiti. Um, Mm, napetosti med državami članicami v odnosih do, to, do te regije in to pa do tega prihaja zaradi različnih odnosov do Rusije. Rusije treba je te napetosti uskladiti. Eh, evropska uh, politika do te regije mora imeti dobro podporo vseh držav članic. To smo slišali že prej, vendar pa. Evropska unija mora govoriti z enim glasom, zlasti ko govori o, o zunanji in skupni varnostni politiki. Skupna zunanja in varna, varnostna politika Evropske unije je, prav, je korak v pravo smer. In če pogledamo gospodarsko krizo, mislim, da evropske države se morajo zaščititi in to je naravni instik, da imajo svoje gospodarske politike, vendar pa to ima lahko slab vpliv na druge, regije, te, na druge države v tej regiji. Uh, Tukaj prihaja do, um, znova do nacionalnih gibanj in tako dalje in od, te, izred, od takih eh, situacij se moramo oddaljiti. In potem, če pogledamo vzhodno partnerstvo in strategijo za Črno morje, to sta dve odlični pobudi, uh, vendar pa se med seboj prekrivata in prihaja do zmede. In danes jutraj smo slišali, da potrebujete več sredstev, to je uh, jasno, če želimo uh, doseči cilje, ki smo se jih zastavili. Če bosta obe um, eh, pobudje ostali taki kot sti, potem si morata jasno razdeliti delo. In če pogledamo kompleksnost te regije, seveda potrebujemo oba mehanizma, vendar pa morata bolj fleksibilno sodelovati in morata se odzivati na spremembe v regiji. In moramo se eh, soočiti tudi s problemi korupcije, ki so endemični in eh, tudi tam se moramo fleksibilno odzivati in v povezavi s tem javne, je sodelovanje z javnimi administracijami ravno tako pomembno. Moramo slediti tudi razvoju civilne družbe in politične opozicije. To je bilo nekoliko prezrto, tukaj bi se lahko več naredilo. Potem obstaja trend, da se Mm, te države, um, da te države pritiskajo in skušajo zatreti svobodne medije in opozicijo in um, morali bi harmonizirati njihove, eh, njihove programe za demokracijo v tej regiji. In ravno tako je treba in mora ta regija razumeti, da glavnino dela morajo opraviti same, če želijo imeti uh, polno delujoče sisteme. In kot sta povedala oba kolega, ne smemo podcenjevati problema kulturne in nacionalne raznolikosti v tej regiji. Eh, Zmrzneni konflikti so ravno tako um, prednostna naloga in še vedno so vir nestabilnosti in negotovosti v regiji in mislim, da z izkušnje Evropske unije na severni dimenziji da bi to eh, in z Balkani, da bi se tukaj, eh, da bi se tukaj veliko naučili, da bi lahko to uporabili tudi za Črnomorsko regijo. Eh, če pogledamo gospodarsko dinamiko Črnomorske regije, vidimo, da se je ta zelo spremenilo. Imamo potem ehm, krizo identitete v Evropi in vedno močnejše regionalne sile, kot sta, kot sta Turčija in Rusija. ZDA in EU nista oblikovali prave politike, ki bi se soočila s temi težavami in tukaj bi se zdaj morali vprašati, ali ta projekt, eh, da bi nekako ukorenili ehm, strategijo, črnomorsko strategijo, se počasi zaključuje. Če je to res, potem kakšni, kakšne uh, motive imajo sploh te države, da bi se še bolj približevali demokr demokraciji. Mislim, da sedaj ni, da mora Evropa uh, pokazati še več vodstva in več energije posvotiti tej energiji. Sicer bodo te države uh, postale ogrožene. Hvala. Grazie, dottor Kanninger. Najlepša hvala, gospod Kanningem. Dajem. Eh, odpiram razpravo, veliko se jih je prijavilo k besedi, nažalost bom moral omejiti čas uh, vsakemu uh, za razpravo in sicer na tri minute. Najprej bo spregovoril kolega Pasku, podpredsednik odbora in poročevalec v senci za socialistično stran. Well, Ja, gotovo je območje Črnega morja zelo pomembno in tudi kompleksno oziroma beri eh, komplicirano. Potencialno lahko postavi veliko negativnih eh, točk na dnevni red Evropske unije. Mislim, da je sinergija sicer dobra, ker se je že izkazala, že s tem, da je označila in poudarila pomen eh, tega območja. Vendar je ta sinergija rahlo idealistična, ker nekako skuša doseči koherenco in torej soglasje okoli nekega vprašanja, ki ga pred 20 leti ni bilo in pred 20 leti tega koncepta črnega morskega območja sploh ni bilo in sedaj hočemo že po 20 letih, da bi to območje delovalo v neki sinergiji. Drugi problem je ta, da imamo tukaj tri večje probleme in sicer na prvem mestu je tukaj Rusija. Evropska unija ima strateški odnos z Rusijo in vse, kar se dogaja med Evropsko unijo in Rusijo, eh, spada v ta okvir in torej ne toliko v ta okvir. Poleg tega pa še nimamo tukaj veliko potencijala za sodelovanje, ampak bolj za soočanje med Evropsko unijo in Rusko federacijo. In zato večje zahodne države si ne upajo za res um, razpravljati o kompleksnih vprašanjih in torej se resno tudi soočiti z Rusko federacijo. Potem imamo problem Drugo vprašanje je vprašanje Ukrajine in tudi tukaj Evropska unija ni pokazala neke obveznosti. Ne vidim, odkot bi eh, lahko mm, se videla neka zaveza, da bi eh, razvili tudi strategijo. In potem pa se je pojavilo neko tretje vprašanje, da je Evropska unija vendarle pokazala večjo pripravljenost eh, se obvezati k strategiji za Donavo oziroma po Donavje. In to je nekako naše domače igrišče in tukaj vidim pozitivni potencial, ki bi se lahko potencialno razširil tudi na območje Črnega morja. Imamo pa temeljno težavo in sicer, če bi recimo na primer Združene države posvetile več pozornosti svojim odnosom s Kitajsko, kar je zelo verjetno v prihodnosti, potem se lahko vprašamo, kak, kaj bo to vodilo odnose med Evropsko unijo in so, Rusko federacijo, predvsem za države, ki mejijo na Rusko federacijo in to je prav, so države prav območja Črnega morja. Hvala. Grazie. Najlepša hvala, podpredsednik Pasku. Naslednji ima Bostinaru poročevalec o mnenju za odbor za regionalne. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Iz regionalne perspektive bi radi izpostavil nekaj ključnih točk iz mojega poročila. Najprej, bistvenega pomena, da vključimo vse pomembne akterje na tem, v tej regiji, e, tako države članice Evropske unije kot tretje države. Drugače ta strategija ne bo celovita, ne bo popolna in celotno program ne bo deloval. Druga točka je, da je imamo je ključnega pomena, da zagotovimo tukaj koordinacijo, usklajevanje med obstoječimi institucijami in institucijami, ki jih imamo v Evropski uniji in tiste, ki jih bomo še v prihodnosti ustanovili. In sicer govorim o mm, ekonomskem sodelovanju na Črnem eh, morju, eh, parlamentarno skupščino za sodelovanje na Črnem morju in tako ostale. Ampak če govorim, če omenjam tukaj eh, sinergijo, bom začel z, z rahlim vicem in sicer do sedaj smo imeli sinergijo brez energije, kot je gospod Minčev rekel sedaj pa odkar imamo to sinergijo, imamo eno, smo imeli vsaj eno večjo uh, energetsko krizo. In torej vprašanje, ali moramo res nekaj spremeniti v prihodnosti, da bi ta sinergija lahko postala učinkovita, da bi bila eh, del našega celovitega pristopa k temu, eh, tej regiji druga oziroma tretja točka. In torej pomen je tukaj, kako bodo države članice Evropske unije se vključile v ta program na območju Črnega morja, kot so na primer eh, projekti avtocest, ampak ne samo infrastrukturni projekti, predvsem gre tukaj, so ključnega pomena tukaj energetski projekti, ker zagotavljajo tako dobavo energentov v Evropski uniji, kot tudi zagotavljajo eh, varnost in okoljsko varnost na tem območju. Sedaj imamo pod mizo South Stream na Buku, a in vprašanje, eh, južni tok seveda, in praš, eh, ali se bomo kaj naučili od, eh, iz okoljske eh, katastrofe, ki se je zgodila v Mehiškem zalivu, ker zagotovo potrebujemo regionalno koordinacijo in sodelovanje in soglasje glede največjih infrastrukturnih projektov in po možnosti regionalni instrument, ki bi bil obvezujoče narave, da zagotovi varovanje okolja, ker, ker je Črno morje eno izmed, eh, eno izmed najbolj onesnaženih območij na obrobju Evropske unije in vpliva tudi na kakovost evropskih voda. Ali bomo nekaj naredili, kar bo res obvezujoče, ali bodo vse to samo pobožne želje in pobožna. Uh, možno upanja za uh, prihodnost. Do sedaj smo imeli samo bilateralne pogovore, bilateralne dogovore in sporazume tako med članicami Evropske unije ali tretjimi državami ali pač na bolj mednarodni ravni, predvsem na področju energetike. In zato energija, Evropa mora spregovoriti z enotnim glasom. In samo končni, eh, končna pripomba, gospod predsednik, če že omenjam akterje tej, v tej regiji, jaz bi zelo pazil in ne bi označeval Turčije kot manj zanesljivega partnerja ali predvidljivega partnera. Vprašanje je, kako predvidljiva pa je Evropska unija v zvezi s pristopom eh, Turčije v Evropsko unijo. Najlepša. Poslanka Tikao, poročevalka iz odbora za eh, industrijo. Uh, uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se omejila samo na vprašanja, ki zadevajo naš odbor. In najprej sicer, da je območje Črnega morja geostrateškega pomena za energetsko varnost in tudi za diverzifikacijo dobave energentov v Evropski uniji. V zvezi z odnosi tako z drugimi morji, kot Kaspijskim morjem in Euroazijskimi državami, je Evropska unija postala po pristopu Romunije in Bolgarije eden izmed večjih akterjev na tem območju. Rada bi izpostavila tudi strateško partnerstvo med Evropsko unijo in Rusijo in skupni interes, da se okrepijo bilateralni eh, mikrofon. Animo. So I would like to draw attention on the long standing izpostavila dolgoročno strateško partnerstvo med Evropsko unijo in Rusijo in tem, da imamo skupni interes, da se ukrepijo eh, medsebojne naložbe in eh, izmenjava ter se je liberalizirala trgovina med tema, eh, med tema regijama ter se okrepi tudi konkurenčnost tudi na območju Črnega morja. What? Rada bi izpostavila tudi pomen novih eh, povezav, novih plinovodov, naftovodov in novih um, obratov tako na področju fosilnih goriv kot jedrske eh, energije. Pa tako bi tudi po, izpostavila pomen po, eh, povezav na področju energentov na območju Črnega morja. Moramo se zavedati, da če hočemo zagotoviti varnost energije, dobave energentov za Evropsko unijo, moramo si zagotoviti tudi diversificirano um, dobavo energentov. In zato bi izpostavila pomen uh, naftovoda Nabuko in spo, pozvala tako komisijo in države članice, da, da spošpešijo izgradnjo tega naftovoda. Za Boljše sodelovanje na črno območju Črnega morja, ki ga spodbujamo, je tudi mednarodna trgovinska organizacija in tudi sporazum za energetsko varnost eh, izpostavil tri načela. Moramo spodbujati prost trg in konkurenčnost ob upoštevanju okoljske zakonodaje in eh, zagotoviti večje sodelovanje med državami na območju Črnega morja s pomočjo Evropske unije, Evropske banke za razvoj, da zase okrepi sodelovanje na domorču Črnega morja. Za, kar zadeva infrastruktur, infrastrukturne projekte za prevo, prenos in prevoz uh, um, oglikovodikov na tem območju, bi izpostavila pomen vse infrastrukture, ki se gradi. To ne, bo, ne bom omenila konkretno posameznega projekta, ampak moramo priznati pomen sinergije za Črne morje in odbora za Črno morje in organizacije za sodelovanje v Črnem morju, vendar pozivamo komisijo, da pripravi strategijo za Črno morje skupaj z akcijskim planom, na naslednjih področjih uh, eh, in e, spodbujanje gospodarskega sodelovanja, varovanje okolja, varnost, eh, preseljevanje in kulturna izmenjava. Poslanec Kazak, poročevalec za odbor za mednarodno trgovino. Tri minute, prosim. Merci beaucoup, monsieur le président, chers collègues, euh, chers invités. Hvala lepa, Spoštovani kolegi in uh, gosti, rad bi predstavil nekaj smernic, ki jih bom predstavil v mojem mnenju za odbor INTA. Najprej je potrebno ugotoviti, da je med leti 2003 in 2008 Črnomorska regija bila priča spektakularni gospodarski rasti 6 odstotkov na leto, ampak seveda potem, ko se je pojavila gospodarska in finančna kriza, je bančni sistem doživel velik pritisk in to je imelo slab vpliv na tokove kapitala v tej regiji. Zato bomo predlagali, da bi morale države mm, v Črnomorske regije bolje poskrbeti za oživitev gospodarstva in da bi morale tudi pospešiti reforme bančnega sistema, tako da bodo svoje države lahko opremile na tak način, da se bodo lahko soočale s temi izzivi. Pomembno je spomniti tudi na to, da je s črnomorsko sinergijo torej s celotno to idejo bo Evropska unija veliko profitirala, če bo sposobna učinkovito sodelovati z organizacijami z regije Črnega morja. To je izredno pomembno in strinjam se s tistimi kolegi, ki so to že izpostavili. Vendar pa obstaja cela vrsta regulacij um, in institucij, ki jih je potrebno izboljšati, črnomorska organizacija za sodelovanje in pa za trgovino in preostale institucije. Prav tako uh, je zelo pomembna okoljska dimenzija, ko gre za strategijo za Črno morje. Uh, države v tej regiji potrebujejo programe za to, da se bodo lahko opremili z eh, dovoljšnjo količino energije. Tudi obnovljivi viri energije so tukaj zelo pomembni. Ključnega pomena so tudi cestne povezave. To lahko izboljša trgovino v tej regiji. Pomembno je podariti tudi to, da, skoraj, da so skoraj vse države članice, tudi članice Svetovne trgovinske organizacije, z izjemo dveh. In to je pomembno, ko gre za usklajevanje davčnih režimov, ko gre za odpravo omejitev trgovini v tej regiji. Tukaj bi Evropska unija prav tako morala sodelovati z obstoječimi organizacijami, kako naprimer za parlamentarno skupščino Svetovne trgovinske organizacije. Besedo ima gospa Jotova, poročevalka iz odbora za ribolov o problematiki ehm, ribolova v Črnomorju. Najlepša hvala, dragi kolegi. Hvala, da lahko govorim danes tukaj. Sem članica odbora za ribištvo in sem odgovorna za upravljanje ribolova v Črnem morju. To poročilo je pripravljeno prvič. Imamo države, Eh, ki mejijo na Črno morje in dve sta članici EU, to sta Bolgarija in Romunija. Mislim, da je politika ribolova zelo pomembna, ko govorimo o strategiji za Črno morje in ko govorimo o Črnomorskem bazenu. Eh, takrat moramo govoriti o problematikah in o specifičnosti območja. To ni dobro poznano v Evropski uniji in vse ostaja na ravni regije. To lahko razumemo sedaj bolje, ko sta pristopili Romunija in eh, Bolgarija. In zato sem zelo zadovoljna za to dolgoročno strate strategijo. Črno morje in ribolov morata najti mesto v evropski regulativi danes se ju skoraj ne omenja in tukaj bi želel povda, želela povdariti tudi socialni in ekološki vidik ribolova. Zaradi tega potrebujemo tesnejše sodelovanje, zato da bo Evropska unija dosegla svoje cilje na področju ribištva in na drugih področjih bodoče strategije. Imamo intraparlamentarno skupščino, to je pomemben instrument, ki ga je treba uporabiti. Vemo, da na naslednjih pogajenjih Evropske unije ne bo lahko uh, govoriti o ribolovu z, v kontaktih z Rusijo, Ukrajino, Gruzijo in Gruzijo. Povedati moram, da je preživetje ribičev odvisno od strategije za Črno morje. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Kovačev za dve minuti. Uh, Hvala vsem trim strokovnjakom za njihove predstavitve. Torej, povzamemo lahko, da potrebujemo večjo vidljivost vidnost strategije za Črnomorje, ko gre za politike Evropske unije in da bi Evropska unija morala odigrati pomembnejšo vlogo, ko gre za to regijo. To je pomembno tako za nas, kakor tudi za naše partnerje. Ta strategija ne sme ostati samo na papirju. Strategija je pomembna tako za sosede, kakor tudi za Evropsko unijo. Sodelovanje z Evropsko unijo lahko prinese dobrobit in napredek in zato moramo poskrbeti, da morajo naši inštrumenti, kakor sinergija, eh, sosedski, sosedsko partnerstvo, da so ti tudi ustrezno finančno podprti. Ta finančni svežen je potrebno tudi učinkovito eh, trošiti. Uh, Eh, pogosto se dogaja, da imajo naši partnerji v tej regiji probleme za črpanjem eh, evropskih sredstev. Mm, do sedaj sem slišal veliko besed, če sem lahko nekoliko kritičen, ampak pogosto se zgodi, da ti inštrumenti ostanejo samo prazne besede. Eh, dobro poznam to regijo, kajti tudi Bolgarija spada v to regijo Črnega morja, imam tudi svojo pisarno v Varni in vem, kako potrebujemo čezmejno sodelovanje v tej regiji. To, kar je povedal gospod uh, Mičel, je prav tako zelo pomembno in zelo res. V tej regiji obstaja veliko zamrznenih uh, eh, konfliktov, zlasti v Severnem uh, Kaukazu, tudi v Nagorno Karabahu. Tudi tukaj bi Evropska unija morala odigrati bolj aktivno vlogo. Uh, V ta namen bi morali uporabiti novo lizbonsko pogodbo in pa službo za zunanje delovanje. Na ta način lahko zagotovimo, da Evropska unija ne bo samo donato finančnih sredstev, ampak da bo lahko odigrala tudi pomembno vlogo pri rešitvi teh konfliktov. Menim, da potrebujemo nekakšen brainstorming. Razmisliti moramo o tem, kako vključiti vse udržene strani v tej regiji. Po drugi strani, eh, oziroma poskrbiti moramo za to, da naš vpliv ne bo postal preveč razpršen. Besedo ima gospod Severin za dve minuti. Hvala, tudi jaz se zahvaljujem govornikov, govornikom in jim eh, postavljam naslednja vprašanja. Upam, da nas bodo njihovi odgovori obogatili. Tema je strategija Evropske unije za Črnomorje. To nekako namiguje na to, da sinergija ni dovolj in da potrebujemo strategijo. Eh, ne samo, da sinergija ni mera energije, potrebujemo več, potrebujemo strategijo. Ali bi nam govorniki lahko povedali, kakšna je razlika med sinergijo in strategijo? Drugič, ponavadi strategija potrebuje dolgoročne in pomembne cilje oziroma interese. Ali bi lahko povedali vaše mnenje o tem, kakšni so vitalni dolgoročni interesi Evropske unije v tej regiji? Še eno vprašanje, ali je to regija oziroma ali je to stična točka različnih eh, regij, različnimi kulturnimi ozadji in eh, ali imajo tukaj tudi eh, Evropska unija in pa druge države različne interese in pa strategije. In pa še zadnja točka, jasno je, da Rusija in Turčija, kadarkoli želimo združiti te države, ko želimo združiti partnerje iz te regije, so sta Rusija in pa Turčija nekako zadržani pri svojem sodelovanju. Kaj lahko naredi Evropska unija za to, da bi motivirala, Evrops, eh, da bi motivirala Rusijo in pa Turčijo, zato da bi ti dve državi spremenili stališča? Hvala, gospod Severin. Sedaj pa. Ima besedo gospod Anguraki za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči žal vidim, da razprava poteka med člani parlamenta, ki prihajajo iz območja Črnega morja. Želel bi podati naslednjo pripombo. Vsem spoštovanjem do vseh, ki so doslej spregovorili, menim, da dva oba poročevalca, gospod Minčev in gospod Cunningham, nas nista zelo razsvetlila, da bi bolje razumeli različne problematike. Zlasti gospod Cunningham, mislim, da ima uh, predsotke do narodov v tej regiji glede tega, kar je povedal, obstajajo tudi nepravilnosti glede tega, kar je povedal gospod Minče. Šlo je bolj za predstavitev za misli, kakšen je bil potek dogodkov ali kaj se bo morda zgodilo. Obstaja pa tudi, obstajajo tudi izkušnje, ki so se zbrale v tej regiji na področju um, regijskega sodelovanja. Gospa Delkur je povedala veliko več in nam je povedala, m, pokazala jasne smernice. Pogodba iz Montreala ne uh, povzroča vseh problemov, ki jih je omenil gospod Minčev. Kaj je želel povedati? Kaj? Da je treba spremeniti to pogodbo? In potem naslednje vprašanje. Uh, osk energetska oskrba. Govorili ste o monopolu. Zakaj monopol, gospod Minčev, obstajajo tudi druge države, ki um, kupujejo nafto od tam, kjer se jim zdi? Seveda je Rusija močna gospodarska sila, ampak kaj naj naredimo, naj se izselimo iz te regije? Hvala, gospod Angurakis, poročevalec, bi želel zastaviti nekaj vprašanj našim strokovnjakom. Dve minuti, kajti na koncu boste imeli čas za komentarje. Hvala, kratek bom. Ni veliko časa. Mislim, da moramo dati besedo tudi strokovnjakom, zato da se odzovejo na to, kar so povedali poslanci. Rad bi povedal naslednje slišali smo veliko besed, o, veliko pesimističnih besed o Črnem morju. In uh, res je ta regija črna, zato me zanima, ali lahko strokovnjaki povedo, ali menijo, da Črno more postaja neko mrtvo morje oziroma pozabljeno morje. Kaj želim povedati? Ali je Črno morje vedno bolj turško in rusko? In ali iz evropske perspektive izgubljamo Črno morje, preden smo ga sploh pridobili na svojo stran? Potem, vedno znova je bil omenjen tudi problem financiranja. In uh, tukaj se v bistvu obračam na komisijo. Kako bi bilo z jasnejšim financiranjem za, za Črno morje? Pa še nekaj bi rad dodal. Spomladi smo dobili odločitev eh, komisije, da bi 1,5 milijona evrov eh, iz pilotnega projekta, ki je bil namenjen obnovljivim virom v Črnem morju, torej ta denar je bil preusmerjen v sektor banan v držav AKP. Zanima me, kaj lahko komisija pove o tem. Sedaj pa se veselim uh, odgovorov strokovnjakov. Gospod poročevalec, predem besedo podam strokovnjakom, bi nekaj časa. Uh, bi nekaj časa, bi nekaj, uh, bi posvetil tri minute gospodu Tjerju Bečet, Be, Bešetu iz Evropske komisije. In uh, morda sedaj ne boste imeli veliko časa, zato boste imeli pa potem kasneje. Hvala lepa. Izkoristil bom te tri minute za to, da se odzovem na to, kar je bilo povedano to vsekakor ni lahko. Poskušal bom eh, zajeti tiste ključne točke. Prvič, gotovo tukaj ne želim biti samo diplomatski. Dejstvo, da danes razpravljamo o tem, da imamo to predstavitev za strokovnjaki, je dobra novica. S eh, poročevalcem sem se pogovarjal pred predstavitvijo. In uh, strinjala sva se, da on mene ne potrebuje, jaz pa vas potrebujem. Želim si, da bi parlament tukaj uh, postal bolj aktiven in da bi se bolj posvetil črnomorski regiji. In potem, uh, če se navežem na to, kar je povedala gospa Dekur o sinergiji za Črno morje, Eh, prav je imela pri svoji analizi, obstaja veliko zunanjih dejavnikov, veliko notranjih problemov, ki jih tukaj ne bom našteval. Vse skupaj traja že veliko časa. In eh, to me v bistvu pripelje že do tretje točke. Ne glede na to, kako bomo tukaj ukrepali, ali se bomo odločili za strategijo ali ne, se moramo najprej prepričati, da ne bomo na koncu dobili dokumenta, ki bo lepo izgledal na papirju, ampak ne bo izvedljiv. Parlament lahko kot proračunska. Eh, kot proračunski organ eh, odigra zelo veliko vlogo in zato menim, da bi morali narediti več kot samo spisati dokumente. Potrebujemo vire, pa ne samo finančnih, potrebujemo človeške vire, potrebujemo intelektualne in pa politične vire za to, da bi lahko vzpostavili ustrezne programe. Eden izmed razlogov za zmedo, ki je dosedaj vladala, je ta, da smo imeli celo vrsto programov in pobud, ki so vsi zahtevali koncentracijo virov, ne samo finančnih. In eh, to ne privede do nekakšne doslednosti in kontinuitete. Mm, če ostanem trenutno pri strategiji. Prisluhnil sem temu, kar je povedal poročevalec, posluh, prisluhnil sem tudi tistem govornikom, ki so govorili o kompleksnosti te regije. In uh, vsakič, ko govorimo, da je regija Črnega morja kot uh, sredozemlje, se mi zdi, da nimamo prav strategija za sredozemlje je popolnoma drugačna. Za pri Črnem morju pa obstajajo politični, gospodarski in celo psihološki problemi. Ti problemi sicer niso ovire sami po sebi, ampak um, vse to moramo upoštevati, ko s temi partnerji razpravljamo, ko vzpostavljamo inštrumente. Um, torej, vidim, da se moj čas izteka. Mislim, da je odlična novica, da govorimo o strategiji. Mislim, da moramo biti bolj konsistentni, dosledni, tako politično, kakor tudi pri izvajanju uh, te strategije. In uh, naj še enkrat podarim, da smo na razpolago poročevalcu in pa vašemu odboru kadarkoli. Najlepša hvala, gospod Biše. Predajam besedo našim izvedencem, našim strokovnjakom. Težko bo seveda odgovoriti na vsa ta vprašanja, vendar uh, mislim, da boste uspeli vsi odgovoriti na ta vprašanja v desetih minutah, kolikor nam je še preostalo bomo sledili istemu, vrnemu, ist, istemu vrstnemu redu. Gospod Minčev, začnite torej vi. Izvolite. 3-4 minute. Najlepša hvala, gospod predsednik. Skušal bom čim uh, bolj na kratko povedati. Razlika med sinergijo in strategijo Sinergija za Črno morje je bil nek vodni mehanizem, da smo nekako uvedli Evropsko unijo kot dejavnika, igralca na to območje. In to je nekako delovalo na ozadju že obstoječe infrastrukture, to je Bisek bil. Um, s tem pa je Evropska unija začela igrati vlogo kot posamezni ločeni dejavnik s svojimi interesi ki je začela tudi tekmovati z eh, ostalimi tekmici na tej, v tej regiji, eh, od katerih se bistveno razlikujem. Kateri so pa dolgoročni vitalni interesi Evropske unije, da razvije takšno strategijo za Črnomorje? Ali je to edino dejstvo, samo to dejstvo, da imata Romunija in Bolgarija obla, obalo na Črnem morju? Mislim, da to ni tako, ampak eh, sem prepričan, da Evropska unija zahteva zanima v prihodnji perspektivi eh, si zagotoviti takšno vzhodne sosede, ki bi eh, delile z Evropsko unijo, tako po institucijah, kot po družbeni ureditvi, vrednote Evropske unije, zato da bi bila ta sosedska prijateljska do Evropske unije, da bi imeli uh, Eh, sosede, ki ne bi eh, povzročale žrtev in torej tudi eh, potrebovale sredstev in pomoči Evropske unije. Zato je cilj Evropske unije ta, ta, ta da, si da si zagotovi sosede, ki bodo nekega ne morda članice, morda pa ne bodo članice, vendar vsekakor zagotovi nek zunani krog držav, ki niso države članice, so neke vrste Commonwealth, s tem, da niso članice Evropske unije, vendar se um, sledijo istim vrednotam in, in s tem načelom. Zato bi lahko Črno morje šteli za območje, ki na nek način vendarle pripada Evropske unije ali pa stičišče eh, različnih kultur. Torej, ne glede na to, kako gledamo na Črno morje, vsekakor bi morala Evropska unija igrati um, pomembno vlogo. Druge eh, vele sile, tako Rusija kot eh, Turčija na tem območju, seveda si zaslužijo spoštovanje, ampak eh, se Evropska unija ne bi smela njim podrejati. Najlepša hvala, dr. Minčev. Sedaj pa dr. Delkur, 3-4 minute, izvolite. Euh, euh, hvala, naj odgovorim na tri uh, točke. Prvo vprašanje je bilo vprašanje strategije po mojem mnenju je, ima strategija dve poglavitne funkcije. Prva, da zagotovi prepoznavnost in tudi uh, eh, ukrepi sinergijo na, črnem, na območju Črnega morja, eh, prav kot naša politika za eh, vzhodne sosede, da pre, krepi prepoznavnost za to, da Črno morje ne postane mrtvo morje. Drugi interes vsake strategije je, da opredeli dolgoročne cilje Unije na tem območju dolgoročni interesi so namreč tu eh, stabilnost, ki temelji na skupnih vrednotah. Kar zadeva sinergijo za Črno morje, je nekdo omenil, da gre tukaj za stičišče različnih eh, regij z različnimi interesi. In prav ta sinergija ima namen, da združi različne religije, z razli, re, regije z različnimi interesi, da se odprejo vrata v Kaspijsko morje, v Srednjo Azijo in to je torej enkraten inštrument, prav sinergija za Črno morje zagotavlja sodelovanje med državami, ki si ki se politično močno razlikuje od Evropske unije. Kar pa zadeva motiviranje Rusije, hm, to je zelo veliko vprašanje. To je temelj eh, projekta Evropske integracije. Kako lahko te države zagotovimo, da, da države sodelujejo? um, če niso bile na to navajene. Kako? Kako, tako kot smo mi ustvarili Evropo z, malo, z počasnimi malimi koraki, no tega, iz tega izhaja pomen eh, partnerstva za okolje naprimer, in podobnih partnerstv. Takšna konkretna urodja dejansko so v preteklosti uspeli recimo v severni razsežnosti z Rusijo zagotoviti neko sodelovanje, čeprav moram reči, da obstaja um, pomembna razlika med eh, tem programom in severno razsežnostjo, kjer sta eh, poglavitna akterja Evropska unija in Rusija, medtem ko na Črnem morju imamo več akterjev. So... Najlepša hvala, gospa Delkur, sedaj pa zadnje tri minute, dr. Kani. <clears throat> Much, um, <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik. Zagotovo nisem imel ta namen da bi stvar orisal v tako pesimističnih črnih eh, podobah. Vsekakor pa so to bili eh, samo komentarji, da če hočemo imeti novo politiko za to območje, moramo pač si zagotoviti eh, tudi pravilen pristop. Strinjam se tudi s predstavnikom komisije, da je to srečanje pač zelo pozitivno in dobrodošlo. Če opoš, hočemo upoštevati uh, in pripraviti strategijo za to območje, moramo upoštevati tudi nov politični in gospodarski kontekst iz današnjih dni. Uh, Eh, nekateri kolegi so tudi omenili, da je mm, sinergija za Črno morje bil dober začetek, da smo imeli dok precej napredka na tem območju pri eh, spodbujanju sodelovanja na različnih območjih, kot so recimo okolje, avtoceste, nadzor, meni nadzor, pomorska varnost in tako dalje. Veliko potencijala pa je še, da spodbudimo dodatno regionalno sodelovanje, ne da bi pri tem um, tudi porušili ravnovesje med uh, silami, ki sedaj vlada na tem območju. Mislim, da to morje ne postaja uh, pozabljeno, morje nima te nevarnosti da bi ga ni niti nevarnosti, da bi Evropska unija izgubila to morje, še preden bi ga pridobila, kot ste omenili, gospod poročevalec. Imamo tukaj, vse meni se zdi, dva mehanizma. Dober začetek sta, vendar dejstvo, da moramo upoštevati nove politične razmere, nov politični kontekst. In moramo vse to pravilno strukturirati, da, tudi lahko, eh, da so lahko ta orodja, instrumente fleksibilni, toliko fleksibilni, da upoštevajo pač okoliščine na tem območju. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Cunningham, končni eh, zaključki, končni komentarji, poročevalec, eh, izvolite, Ungurjanu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala našim strokovnjakom in hvala tudi za komentarje vsem kolegom. Kaj lahko dodam? Mislim, da potrebujemo še eno tako predstavitev, sedaj imamo jasnejšo sliko o stanju v regiji okoli Črnega morja. Lahko zaključimo, da ni nobenega razloga, da bi mislili, da bo Črno morje postalo pozabljeno morje. Problem je, če bi Črno morje ne bilo ogroženo in ne bi mu grozilo, da postane pozabljeno. Problem pa bi bil zaradi tega, kaj drugi akteriji počnejo s Črnim morjem. Črno morje je ključno območje za Evropsko unijo, ni marginalnega obrobnega pomena. Iz energetskega vidika je ključno interesno območje za Evropsko unijo. Drugo vprašanje, ki smo ga danes slišali, je zadevalo potrebo po ustrezni strategiji. Kot so nam povedali strokovnjaki, obstaja velik interes Evropske unije za to območje in drugi problem pa so sredstva to je del splošnega problema in to je potreba po konkretnem in pragmatičnem instrumentu in politikah, ki bi se ukvarjale z Črnomorsko regijo. Vem, da smo že pozni, hvaležen sem vsem, ki so prispevali k razpravi. Najlepša hvala in upam, da bomo to razpravo lahko čim prej nadaljevali. Hvala. Hvala poročevalcu in vsem, ki so spregovorili strokovnjakom gospodu Ubešeju. To je bilo zelo zanimivo srečanje, ki ga bomo nadaljevali, ko bo vaše poročilo gospod Ungeanu prija, eh, pripravljeno. 20. septembra ob 19. se naslednjič dobimo v Strasburu. Konec sestanka.